Zasedanje znova odprto. Zapisnik včerajšnje zasedanja je na razpolago. Ima kdo kakšen govor? Ne, to pomeni, da je zapisnik potrjen.